colleagues. Um, we'll begin the meeting. My fault for being late, so my apologies uh, to Mr. Kolegi in kolegice, začeli bomo sestankom. Pravičujem se, gospe eh, Knudsen in kolegom in kolegicam, ki so morali čakati na začetek seje. Opravičujem se eh, tudi tistim, ki ste eh, si vzeli čas, da ste se nam pridružili. Danes eh, dopoledan smo imeli veliko, veliko dela, čakalo nas je veliko glasovanje. Eh, Eh, nekateri kolegi so morali zapustiti sejo in nekateri so verjetno eh, popolnoma izčrpani. No, morda govorim zgolj v lasnem imenu. V vsakem primeru pa eh, se pogovarjamo o zelo pomembnih točkah in zato bi se vam rad zahvalil za vašo prisotnost. Gre za ukrepanje po njujorški deklaraciji. Veseli me, da je z nami Lotte Knudsen. Eh, govorili bomo o svetovnem paktu za varne, urejene in zakonite migracije. Naj pojasnim, gre za predstavitev prispevka EU k poročilu generalnega sekretarja Združenih narodov o svetovnem paktu za varne, urejene in zakonite migracije strani Evropske službe za zunanje delovanje. Večina vas, gospod Knudsen, eh, pozna, je upravna direktorica pri SZD. In naj še enkrat spomnim, da je eh, generalna skupščina 19. septembra v New Yorku gostila eh, konferenco na visoki ravni, zato da bi govorila o eh, vprašanju beguncev in migrantov. Generalna skupščina je pozvala k boljšemu odgovoru na te izzive in to je tako imenovana New Yorkska deklaracija. Parlament je bil pred tam zastopan, gospa Wikström, gospa uh, Rosa Grafin uh, von, Hohenstein, uh, von Thun uh, von Hohenstein in gospa Schlein so bile tam. Imeli smo torej ad hoc delegacijo treh uh, članic. Odbor uh, Libe je sedaj na podlagi tega sodelovanja uh, pozval gospod Knudsen na razpravo, že prej smo se pogovarjali z njo in uh, spremljamo razvoj dogodkov. Januarja smo uh, se prvič pogovarjali z gospod Knudsen. Uh, Eh, o ukrepanju po njujorški deklaraciji. Odbora eh, Libe eh, in Afe ter predsedujoči odboru Deve so poslali pisma gospodu eh, visokemu komisarju za begunce in eh, generalnemu direktorju eh, mednarodne organizacije za imigracije za sodelovanje na sestanku v začetku naslednjega leta. Sedaj je z nami gospa Knucem, veseli nas, da je ponovno z nami. Roti, dobrodošla. Izvoli besede, sedaj tvoja. Najlepša hvala, gospod predsednik. In hvala za povabilo na to izmenjavo mnen o eh, procesu svetovnega pakta za migracije. Gospoda Grandija in gospoda Swifta ste povabili na zasedanje v prvi fazi leta 2018. Sedaj smo v sredi tega eh, procesa in jasno je, da če bo eh, v začetku leta 2018 potekala takšna razprava, bomo imeli dovolj časa za pripravo osnutka in analizo osnutka. Sedaj smo Na umestni točki na tej eh, poti, kar se tiče Svetovnega pakta za migracije, začeli smo z njoško deklaracijo pred enim letom. 193 eh, držav je potrdilo to deklaracijo in septembra naslednje leto je treba skleniti eh, ta postopek. Smo torej na sredi postopka. Eh, in generalna skupščina more, mora to na to eh, potrditi. Gospod Guterres, gospod eh, Lajčak, gospod Grandi, gospod Swing in Luis Arbor, ki je prav tako obiskala parlament, vsi so se strinjali, da moramo ohraniti ta zagon sredi tega postopka. Mislim, da smo vsi zavezani k temu projektu, vsi želimo narediti korak, Eh, naprej. In ravno zato si želimo, da bo ta globalni pak na koncu zelo dober proizvod in da ga bo odprlo čim več držav. Ohraniti treba ta zagon in ravno zato uh, me veseli vaša zavezanost uh, k spremljanju tega procesa. Deloma gre za migracije, deloma pa, glede na to, da gre za globalni pakt Združenih narodov, uh, je to tudi multilateralizem. Uh, To prav tako podpiramo, podpiramo Združeni, Združene narode, gospoda Gotereša, eh, podpiramo torej mednarodni sistem, ki temelji na takšnih pravnih standardih. To je prav tako del konteksta, v katerem delujemo. Približujemo se koncu eh, faze posvetovanja. Ne vem, če so tisti poslanci in poslanke, ki so sodelovali v eh, teh posvetovanjih v Ženevi, v New Yorku in na eh, Dunaju eh, s tem eh, seznanjeni, ampak v zadnjih šestih mesecih, šestih mesecih je potekal S tem uh, smo se torej ukvarjali in um, strinjamo se, da je bil ta proces zelo produktiven. Govorili smo o eh, razvoju, o eh, migracijah, človekovih pravicah, eh, posvetovanja so bila tudi regionalne vrste. Veliko različnih deležnikov iz držav članic Evropske unije, pa tudi predstavniki drugih Eh, držav, eh, nevladne organizacije, akademiki in drugi so sodelovali na teh eh, sestankih. Veliko informacij smo zbrali in to zato, da bi zbrali dejstva, statistične podatke in se tako pripravili na pogajalski proces. Za vsako od posvetovanj najdete eh, veliko informacij na spletni strani, to bo morda za, vaš, eh, za vas precej uporabno, tam najdete pozetke posameznih eh, posvetovanj. Smo pri koncu tega postopka in sedaj se pripravljamo na pripravljalno konferenco v Mehiki, ki jo bosta vodila španska in švicarska predstavnika. Na tej konferenci želimo eh, najti bistvo vseh teh posvetovanj, ugotoviti, v kateri fazi smo, eh, začeti želimo z novimi razpravami in ugotoviti, kakšno obliko bi moral imeti ta globalni pakt. Evropsko unijo se omenja kot eh, enega od sodelujočih eh, v Mehiki, kar je seveda zelo pozitivno in mislim, da s tem eh, izpostavljamo tudi pomen, ki ga, združeno, ki, ki ga Združeni narodi in gospa Arbor pripenjata Evropske unije in s tem želimo dinamično tudi nadaljevati. Konferenca v Mehiki bo trajala tri dni in še preden kdo zastavi vprašanje, eh, lahko povem, da lahko eh, poslanci in poslanke sodelujejo na tej konferenci eh, kot predstavniki skupine deležnikov. To je treba prav tako izpostaviti. Rezultat konference v Mehiki bo povzetek obeh predsedujočih, ki bosta povzela vse, kar bo predstavljeno tekom teh treh dni na vrsti okroglih mis in razprav. In ta povzetek bo na to podlaga za tako imenovani nični osnutek, eh, tisti prvi osnutek, ki bo na to eh, osnova za pogajanja eh, konec januarja oziroma začetku februarja. Na to bo potekalo približno šest mesecev intenzivnih pogajanj, tri dni vsak mesec. Dovolj o tem, danes smo razdelili in opravičujem se za uh, te pozne dokumente, ampak razdelili smo prispevek Evropske unije, ki smo ga eh, predstavili Louis Arbor. Louis Arbor spremlja ta eh, proces, eh, sodeluje na vseh sestankih so predsedujočima in njena naloga v skladu s pravili je, da pripravi poročilo v imenu generalnega sekretarja gospoda, gospoda Gutereša, ki bo na to predstavljeno bodi si pred Božičem, bodi si v začetku decembra. To poročilo bo obravnavalo celotni proces in eh, seveda nočem posegati v delo gospe Arbor, ampak eh, to poročilo bo predstavilo nekakšen časovni načrt, nekakšno strategijo za prihodnost migracij. Eh, S tem želimo spremeniti paradigmo in se izogniti nekaterim predsotkom iz preteklosti. Ne gre za tehničen dokument, gre za dokument polni idej in so predsedujoče lahko uh, oziroma uh, so predsedujoče lahko uporabita eh, to poročilo kot podlago za eh, ta prvi osnutek. Vse skupaj je zelo eh, pregledno, tako kar se tiče članstva Združenih narodov, kot tudi sodelovanja nevladnih organizacij. Louise Arbor je torej prosila za prispevke in k temu je povabila različne države članice. Zanimalo jo je, kaj bi morali eh, unesti v ta pakt. O tem smo se pogovarjali, gre za smernice, o katerih smo razpravljali z državami članicami. Če želimo, da ta proces eh, pride do uspešnega konca, potem je pomembno, da eh, Evropska unija ostane enotna in si stoji ob strani. Ne gre torej za posamezne eh, prispevke, ki so jih ponudili države članice, gre za nekakšno stališče eh, Evropske unije kot takšne. Imamo šest eh, različnih poglavi, v katerih najdemo različne ideje nič od tega ni presenečenje, sledimo New Yorkske deklaraciji, ki je precej ambiciozen dokument. Mislim, da smo v dokumentu nesli vse tiste teme, o katerih moramo eh, še bolj poglobljeno razpravljati oziroma jih razširiti. Najprej smo eh, izpostavili eh, pristop na podlagi pravic, človekovih pravic migrantov. Osredotočamo se na zaščito in pomoč. Osredotočamo se tudi na ranljive migrante in na otroke, ter seveda na vprašanje spola. Drugi grost tem se osredotoča na glavne vzroke za migracije. Obravnavali smo različne dejavnike, ki lahko ljudi pripeljejo do tega, da se odločijo za potovanje bodi si zaradi eh, človek, eh, razlogov, ki so jih povzročili ljudje, eh, zaradi domače situacije, zaradi naravnih katastrof in tako naprej. In tukaj najdemo ideje o tem, kako najbolje reševati glavne vzroke za migracije. Obravnavati moramo tudi to vrstne teme kot sta preprečevanje sporov in odpornost. Tretji grost eh, je temeljnega pomena. Seveda so vse te teme med sabo povezane. Migracije in razvoj eh, so eh, zelo pomembna tema in na migracije moramo gledati tudi z vedika razvoja skozi to razvojno lečo. In s tem se tudi ukvarjamo. Po našem mnenju so lahko migracije pozitivne za razvoj in velja tudi obratno. Gre za sodelovanje z državami eh, izvora, tranzitnimi državami in državami eh, gostiteljicami. Izpostavljamo pozitivne vidike migracij, naprimer tudi eh, pošiljanje denarja nazaj v domačo državo, govorimo o oleševalnih postopkih in tako naprej. Četrti grost se nanaša na upravljanje z migracijami. To je izjemno pomembno povsod po svetu, zato ker eh, migracije beležimo tako eh, na jugu, kot tudi med eh, jugom in eh, severom. Govorimo torej o tem, kako bolje upravljati eh, z migracijami, kako zagotoviti eh, varne urejene migracije. Govorimo o uh, ustreznih ukrepih na mejah, uh, o tehnični pomoči, o sodelovanju, o prostovoljnem vračanju, uh, ki spoštuje človekove pravice in ki je varno in učinkovito. Peti grost govori o reševanju uh, vprašanja migracij z vidika boja proti. Uh, preprodaji in uh, tihotapljenju ljudi. Eh, narediti želimo konec to vrstnim poslovnim eh, modelom, želimo, da države članice preprečijo uh, takšnim uh, kriminalcem, da izvajajo to vrstne dejavnosti. Na to govorimo tudi o tem, kako zagotoviti uh, priložnosti za zaposlovanje, eh, zagotoviti mobilnost delovne sile in sodelovati z različnimi državami članicami. To so skupine eh, tem, ki jih bomo še izpilili in na to vključili v končni pakt v eh, bolj izpiljeni različici. Tako za Mehiko, kot tudi za pogajanja je treba izpostaviti nadaljevalni mehanizem. Vsi želimo, da Eh, to ne bi bil nek končni pakt, eh, ki se ga na to ne bi več dotikali, ampak da bi bil ta dokument trajnostne narave. In razprave bodo verjetno na tem mestu precej eh, široke. Številni menijo, da to ne sme biti pravno zavezojoč dokument, da ne sme biti pravn, dokument pravne narave, vseeno pa potrebujemo mehanizem, ki ne bo ustvarjal nekih novih struktur, to je prav tako rdeča linija, mora pa biti to mehanizem, ki zagotavlja sodelovanje z državami po svetu, eh, sodelovanje pri nadaljnih ukrepih. Mednarodna organizacija eh, za migracije bo verjetno igrala pomembno vlogo pri tem, na to globalni forum za migracije in razvoj, na to eh, dialog na visoki ravni o eh, mednarodnih migracijah eh, Generalne skupščine eh, Združenih narodov. Nočemo pa podvajati struktur in ustvarjati novih struktur. Pogledati si moramo, kaj želimo od tega mehanizma za revizijo. Morda bi lahko bil precej ciljno usmerjen, morda bi se moral osredotočiti na najboljše prakse, zagotoviti, da uh, vsi prinesajo nekaj eh, k samemu procesu. Gre za pristop na osnovi eh, več eh, deležnikov, veliko je različnih prispevkov, ampak na koncu koncev je to medvladni proces. In edini način, da pridemo do trajnostnega rezultata, je ta, da zagotovimo, Eh, dobro sodelovanje. Veseli nas, da so migracije na mednarodni agendi, dolgoročno gledano, ampak jasno je, da eh, različne eh, skupine držav, Afrika, arabske države, Azija, morajo prispevati, tako da bo ta proces zgodba o uspehu na dolgi rok. Ravno zato moramo zagotoviti, da bo to v interesu vseh strani kar se tiče nezavezujočega eh, okvira, pa mora biti ta do določene mere fleksibilen. Migracije eh, so nek pojav, ki je z nami že dolgo časa in verjetno eh, bo tako tudi v prihodnosti. Vseeno pa moramo uvesti okvir, ki bo dovolj prožen, da bo z nami dolgo časa, da bo ostal pri življenju. Ta okvir se mora na to prilagajati in rasti glede na izzive jutrišnjega dne. To je torej pregled eh, trenutnega stanja. V začetku januarja pa bomo vedeli še več, ker bo takrat eh, dorečen tudi časovni načrt za pogajanje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Knudsen. Imamo torej eh, dokument, ki eh, predstavlja prispevek Evropske unije. Gospa Knudsen je prav tako podala svojo predstavitev. Eh, in uh, govoriti moramo o tistih temah, uh, pri katerih je eh, naš odbor, pa tudi odbora AFET in DEVE, veliko prispeval. To je bil še posebej naš odbor, ki je prispeval tudi k eh, oblikovanju New Yorkske deklaracije. V začetku naslednjega leta bomo lahko podali še več informacij in dobro je tudi, da nas eh, gospa Knudsen v tej fazi obvesti o razvoju dogodkov, ker bo to pomembno tudi za naše nadaljno delo. Eli Šlan je ena od tistih članic, ki je bila uh, v New Yorku na konferenci. Eli, boš ti začela? Izvoli grazie Claude. Eh, la ringrazio di essere. Najlepša hvala, Claude. Bom počakala, da si nadanete eh, slušalke. Hvala, da ste se nam ponovno pridružili in hvala za te pomembne informacije, ki smo jih eh, dobili o razvoju dogodkov pri tem procesu. Verjetno se spomnite, da sem bila sama eh, z dvema drugima kolegicama del delegacije, ki je sodelovala na srečanju na vrhu v New Yorku. Resnično uh, smo razumeli pomen uh, teh ukrepov eh, na mednarodni ravni. Pomembno je, da še naprej uh, iščemo pot v prihodnost. Morda smo čakali predolgo. Uh, Danes zjutraj je uh, ta odbor glasoval o zelo pomembni temi, o eh, sami srčiki eh, evropskega azilnega sistema, o eh, uredbi Dublin in ravno zato smo govorili o naši skupni odgovornosti za sprejem migrantov. Mislim, da je to uporabno stališče Evropskega parlamenta, uporabno za razpravo tudi pred vrhom na ravni eh, Združenih narodov, se prevečujem. Skupaj moramo prevzeti odgovornost eh, ne zgolj na ravni Evropske unije, ampak tudi na globalni ravni. 86 eh, odstotkov razseljenih oseb po svetu najdemo v državah v razvoju. Najrevnejše države so tiste, ki naredijo največ za sprejem teh migrantov in to je treba imeti v mislih mislim, da smo zaradi eh, rezultata današnjega glasovanja eh, bolj kredibilni, ko na to eh, nastopamo v New Yorku in govorimo o bolj pošteni porazdelitvi odgovornosti na globalni ravni. Ta odbor bo delal še naprej, zato da bi ugotovil, kaj se bo dogajalo po tem vrhu in zahvaljujoč delu na globalnem paktu se lahko nadejamo, Eh, globalnih zavez strani najbogatejših držav, ki morajo prav tako pomagati tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Hvala, naj še sam nekaj dodam v zvezi s tem. Eli Schlein je omenila glasovanje v Dublinu danes zjutraj. Velika večina je podprla Dublin, ampak eh, kar se tiče analize v tem dokumentu, uh, je to pomembno za celotni azilni eh, svežen in eh, politično gledano večina eh, političnih skupin upa, da bo tudi tukaj prišlo do napredka. Sedaj, ko smo glasovali o Dublinu in bomo lahko odigrali našo vlogo bolj konkretno kot Evropska unija. Tudi to sem želel dodati. Naslednja je Cecil Kenge, ki je bila poročevalka za celovit pristop k migracijam. Izvoli Cecil. Grazie, eh, Claude. Ringrazio... Najlepša hvala, Claude. Tudi sama bi se eh, rada eh, zahvalila naši poročevalki. Hvala za rezultat, za ta dokument. Mislim, da je vizija resnično dolgoročna. Danes dopodan sem se vrnila iz misije v Nigeriji, zato ker sem želela sodelovati pri našem delu tukaj. Želela sem ponuditi tudi nekaj informacij eh, nekoga, ki je deloval eh, na terenu. Skupaj s kolegom Lopezom sva se eh, udeležila te misije v Nigeriji, s tem sva želila krepiti zmogljivosti tam, povezati se s to državo in izpostaviti tudi parlamentarno ulogo, ulogo članov in članic tega parlamenta to ni nekaj, za kar bi se morali, morali prizadevati občasno, ampak bi morali s tem delom eh, nadaljevati. Ravno smo slišali nekaj več o eh, multilateralnem upravljanju, upravljanju na več ravnih. Seveda morajo eh, poslanci, parlamentarci odigrati temeljno vlogo pri tem. V Nigeriji smo se osredotočili na vlogo parlamentov pri krepitvi takšnega upravljanja. To je bistvenega pomena. Dejstvo je namreč, da moramo začeti razmišljati tudi o globalnih pristopih k reševanju tistih glavnih vzrokov za te pojave. Eh, ne smemo s prstom kazati na države, jih napadati, ampak moramo ponuditi zelo specifične rezultate, eh, celovite rezultate Eh, rezultate. Eh, ko govorimo naprimer o terorizmu, moramo ponuditi nek celovit pristop k reševanju eh, te problematike. O tem je treba govoriti. Govoriti moramo tudi o povezavah med migracijami in uh, mobilnostjo. Govoriti moramo tudi o pravnih poteh v države. Govoriti moramo tudi o podnebnih spremembah. Podnebne spremembe, uh, naprimer, so tema, ki jih uh, prav tako ki jo prav tako pokriva eh, poročilo pripravljeno na zasedanju eh, na otoku Vanuatu, eh, zasedanju AKP. Pogledali smo se deklaracijo iz New Yorka, pogledali smo si dokumente, ki so bili predstavljeni sedaj in sodelujoči na skupščini AKP so predlagali uvedbo termina podnebnega begunca. Ozreti se moramo 30 ali pa 50 let v prihodnost in poskušati ugotoviti, kam bodo morali oditi ti ljudje. Strinjam se z Eli Schlein, eh, ki je govorila o eh, prevzemu odgovornosti. Tudi to je treba na nek način urediti na ravni zakonodaje. Od držav ne pri, eh, članic ne pričakujem zgolj, da bodo prevzele odgovornost za to, ampak da bodo pripravile zakonodajo. Tukaj gre namreč za nezavezujoče instrumente. Zakonodajo pa moramo sprejeti na osnovi zelo jasno napisanih dokumentov. Imam še poziv. Od sprejema deklaracije Združenih narodov naprej sem spremljala razvoj dogodkov, želela sem narediti več in eh, s tem delom bi rada nadaljevala. Rada bi se odeležila tudi eh, konference eh, v Mehiki. Eh, Predsednik Klot, eh, s tem vam želim povedati, da želim še naprej delati na tej temi, zato ker sedaj v tem trenutku resnično potrebujemo celovit pristop. Hvala. Zabeleženo, Cecil. Zabeleženo. Naslednja je Judith Sargentini. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, eh, pogledala sem si eh, časovni načrt eh, iz septembra za ta proces. Govora je o spoštovanju človekovih pravic, o eh, otrocih, o vprašanju spola, o dostopu do osnovnih storitev, o vzrokih za migracije, o podnebnih spremembah, o pošiljanju denarja eh, domov, o skupni odgovornosti, o integraciji, o socialni koheziji in o eh, spodbujanju eh, urejenih zakonitih poti v države. To je vse zelo logično, to je logičen pristop ampak obenem eh, pravimo, da zadeve ne smejo biti zavezojoče, da morajo biti to eh, lahek, eh, učinkovit, odgovoren oziroma odziven proces v okviru obstoječih forumov, da ne smejo nastati nove strukture in da naše države članice tem projektom ne smejo nameniti več denarja. Ne vem, kakšna je potem dodana vrednost tega procesa, če je takšen naš pristop. In ne vem, kako gledati na vse to, glede na uh, Eh, dejavnosti, ki jih izvajamo kot Evropska unija eh, sredi te eh, azilne in migracijske krize. O pravnih poteh lahko govorimo v New Yorku, ampak tega trenutno ne zagotavljamo na evropski ravni. Na to glavni vzroki za migracije. Če si pogledamo, kako se porabljajo sredstva z naslova skrbničkega sklada za Afriko, lahko vidimo, da denar gre stran od najmanj razvitih držav v smeri eh, držav s srednjimi dohodki, vsaj v koncu leta 2016 in v začetku leta 2017, posvečamo se manj revščini in več eh, nadzoru nad mejami. Ulaganje denarja eh, v to, da stopimo na prste kriminalcem v Nigru, Eh, s tem ne bomo rešili glavnih vzrokov za migracije. Mi ne zagotavljamo, da eh, ljudje ne bi zapustili države in prišli v Evropsko unijo, ampak zagotavljamo zgolj, da ne pridejo v Evropsko unijo. In mislim, da to ni zelo človekoljubno, to ni najbolj zdrav pristop. Hvala lepa. Se vrčujem, da smo vas malo skrajšali. Mislim, da bi morali 14.30 zaključiti s to točko, tako da samo še en prispevek. No, no, it's not your fault. I'm saying. Ne, se to ni vaša krivda, moja krivda je. Well, I'm just the last contribution for a couple of minutes, please. Torej, zadnji prispevek samo nekaj minut, prosim. Thank you. Thank you, chair. Hvala lepa. Nisem bil na New Yorkški konferenci, vendar pa seveda se strinjam s tem, kar, je, kar so dajali kolegi še prav posebno, kar se tiče referenc na obisko v Nigeriji. To je samo primer po tem pravem pristopu, ki je značilnost eh, politike EU kot celote. Torej sprašujem se, ali obstaja kaj takega? Govorimo o migraciji in potrebujemo celovit pristop, ampak ali obstaja kaj takega, kot je celovit pristop pomankljivosti pri tem negativnem pristopu? ki ga uporablja EU, kar se tiče migracij. In to se potem razširi na begunce, ki naj bi bili grožnja identiteti, varnosti evropskega socialnega sistema. Tako da potem obstaja eksplicitna zahteva, da bi vse skupaj ponovno preučili, da torej ne bi teh negativnih politik izvajali še naprej, kaj ti posledice tega so potem, da se vsak sporazum o sodelovanju in pomoči povezuje z izvedljivostjo sporazumu o vračanju s tistimi državami, s katerimi sodelujemo. Vedno se to pojavlja. Vedno, ko se pogovarjamo s, država, s tretjimi državami o tem. Vedno se pojavlja ta obsedenost z vračanjem. Lahko torej se tukaj v Evropskem parlamentu še veliko pogovarjamo o tem, vendar pa rad bi vedel, ali je tak negativen pristop bil kot tak prepoznan, da je to del težavne pa rešitve na mednarodni konferenci v New Yorku. Hvala lepa, Juan. Tako sedaj bo dobila beseda gospod Knudsen, naj pa dodam še nekaj to, o čemer sta govorili Šlajn in Sargentini, o Dublinu in drugih delih svežnja. Pa še zakonite migracije, seveda. Pripravljam, da se je o zakonitih migracijah in tudi to blokira svet. Nič se ne dogaja na tem področju. Parlament pa napreduje. In to je tisto, kar je hodila povedati gospa Šlajn. V tem dokumentu, mislim, da so pravi povdarki, prave kategorije, vendar pa morda bi morali povedati tudi, da napredujemo pri kar težki zakonodaji in bi tako lahko morda tudi malo pritisnili na svet. Dublin danes, potem kvalifikacije, o zakonitih poteh ni nič, ampak vsaj ohranjamo to pri življenju s komisijo. Mislim, da moramo to povedati ker se parlament ne bo ustavil. Dokaz je bil to danes do povdne, kljub zelo težkemu političnemu zraču, v katerem smo. Mislim, da moramo to dodati v ta dokument. Sicer pa mislim, da so podarki pravi, vsaj po mojem mnenju. Um, thank, thank you very much and let me also congratulate you with the work done this morning čestitke za delo upravljeno, kar se tiče uredbe. Dublin, da, strinjam se. Morda bi tako lahko dosegli tudi najboljše rezultate v Mehiki. To bi lahko bil del skupne izjave. Lahko bi napredovali, naj se bo pri Dublinu, pa pri pilotnih projektih, kot je to Evropske agendije o migracijah. To je torej neka kasnejša zgodba, ki jo bomo tudi morali obravnavati kot del ravnoteženega pristopa. To je zelo pomembno. Negativen pristop. To, kar skušamo spostaviti z našimi partnerskimi državami v Afriki, je to partnerstvo, okvirno partnerstvo. In ta celoten pristop, to smo jasno zapisali, temelji na celovitosti. Širok okviren pristop. Na koncu bi radi dosegli rezultat, ki bo pozitiven za vse. Vemo, da to, kar imamo sedaj, ne prinaša vedno dolgoročnih dobrih rezultatov z državami, partner, partnerkami. Omenili ste Nigerijo, hvala lepa. Potrebno si je ogledati torej vse skupaj zelo širokega zornega kota. To je seveda zelo zapletena regija. Za Nigerijo počnemo točno to. Poskušamo si pogledati različna politična področja in seveda migracije so pomembne. Vsi si želimo reševati življenja, podnebne spremembe pa tudi. Amina Mohamed, mislim, da je številka dve v ZN in se zelo zauzema za blažitev podnebnih sprememb, tako kar se tiče varnosti, razvoja, pa tudi kar se tiče mobilnosti. Če si pogledamo torej celovite svežne za te države, lahko pomislimo tudi na podnebne spremembe, po kmetijstvo, ne povsod, ampak so deli, kjer imajo znanje na tem področju, kjer bi Nigerija lahko kaj storila. Torej, verjamem v ta celovit pristop. samo da popravim to, da ne gre za negativen pristop. New Yorkski proces. Vedno je migracija imela pozitivno konotacijo, seveda tudi povezano s tem, da rešujemo življenje. Kar se tiče multilateralnega upravljanja, udeležba različnih ravni je zelo pomembna glede migracij, kjerkoli že, če imamo lokalne, regionalne, državne organe, parlamentarce, vse to je potrebno. Zato mislim, da je vaš prispevek zelo pomemben in s tem sem začela, da obstajajo možnosti za poslanke in poslance, da gredo na konferenco v Mehiko. In velikim veseljem bi pridobila vaše poročilo o obisku Nigeriji ker potrebujemo vse te informacije, da bi jih združili in potem napredovali. Mislim, da je to vse. To sem zdaj le tri največje področje. Potem pa seveda tudi vseh našega prispevka. Pogajanja so se začela, torej naš prispevek je tudi poskus zagotoviti, da je vse, kar skrbi nas, morda v drugi obliki, bolje formulirano, tudi del rezultata. Vse to je pomembno za nas, za države članice. Tako da je na začetku bolje to že omeniti. Potem dodana vrednost. New Yorkski proces je velik kakovostni korak naprej. To spreminja pravila igre. Prvič nam je uspelo migracije dati na globalni dnevni red v ZN in z namenom, da tam ostane, Kaj ti to pomeni? Drugačen povdarek, drugačno možnost sprejemanja ukrepov in biti bolj progresiven. V tej fazi je prav, da je to nezavezujoče, da nimamo pravnega postopka. Spomnili se boste o tako in unkti, ko smo se tem pokazali pred desetimi leti, pa še vedno govorimo o spremljanju tega procesa. Torej, Ne želimo si, da bi bilo to zavezojoče, želimo si, da bi regionalne skupine dajale to, kaj lahko najdemo, kaj za nas. Lahko si delimo izkušnje, lahko kaj doprinesemo v postopek, ali pa se naučimo od drugih. In zato ste tukaj vi zelo pomembni, da bi prevzeli odgovornost, da bi vsi bili del tega procesa in bi potem lahko napredovali. Že na mednarodni ravni. 103 države, pa že imamo to zamisel solidarnosti, in imenujemo to delitev odgovornosti na globalni, kolektivni ravni. To je precejšen korak naprej. Hvala lepa. Much, uh, Lottie, Hvala lepa, gospod Knudsen. Hvala lepa, da redno prihajate nam, k nam in nam poročate. To je zelo dobrodošlo.

visoko komisarko za človekove pravice, imamo sestanek v Mehiki, omogočate nam torej, da se to spremljamo in to je veliko pomoč. S tem bomo nadaljevali na ta organiziran način in gotovo se bomo še videli, da nas boste obveščali o novih procesih. Hvala lepa, hvala lepa kolegicam in kolegom za prispevke. Hvala, da ste se vzeli čas in prišli k nam. colleagues, sorry, um, we are running over a bit over time. And... Prevečujem, nekoliko smo pozni, že zamujamo, se prevečujem poročevalcu GDT poročila o razmerah na področju temeljnih pravicev EU v letu 2016, to je Frank Engel. To poročilo, kot veste, je eno najbolj reprezentativnih v delu našega odbora na tem področju temeljnih pravic in zadeva kar precej vprašanj zato da spregovorimo o dosežkih in izzivih pri zaščiti temeljnih pravic za vse tiste, ki živijo na ozemlju EU. Se pravi, čujem za pozen začetek. Sedaj bo besedo dobil kar poročevalec za letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU, gospod Frank Engel. Gre za leto 2016. Prosim. You, Claude, this, uh... Hvala lepa, Klod. Ne pričakujemo, da bo četrtek popovdne se ravno trlo ljudi tukaj. Tudi sam bom kar se da prožen, kar se tiče začetka obravnave mojega poročila. Raje bi kosil malo dlje, ampak dobro. Bom pa predstavitev podal v francoščini, potem pa lahko o tem razpravljamo kasneje o katerem koli jeziku želite. Torej, kar se tiče o tem uh, osnutku poročila o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016, pa tudi v letu 2015, uh, eh, ker smo spet združili dve leti, bi rad povedal naslednje. Najprej nekaj načeljnih komentarjev. Tisti, ki ste bili uh, prisotni na sestankih kot poročevalci v senci in v drugih uh, okvirih, uh, smo predstavili celo vrsto eh, pomislekov, kar se tiče temeljnih eh, pravic. Obenem pa priznavamo eh, napor, ki je bil uložen v izboljšavo situacije, kar se tiče naprimer pravice LGBT, pravice žensk, pravice do prepričanja in tako naprej. Vsa ta poročila v preteklosti so odražala uh, Um, tudi osebna stališča poročevalcev. Sam pa sem bil mnenja, da v tem letu naredimo korak naprej in se osredotočimo zgolj na nekaj glavnih strukturnih tem, ki uh, so z nami uh, bolj specifično v teh dveh uh, letih, o katerih govorimo. Nočem torej narediti vsega, nočem, da se posvečamo tistim temam, o katerih eh, govorijo eh, druga poročila, naprimer vprašanje Romov, eh, ker imamo specifično poročilo, na to tudi nasilje nad ženskami, invalidi, pluralizem medijev. To so teme, teme, ki so pomembne, ampak jih obravnavajo oziroma jih bodo kmalo obravnavala druga poročila. In nisem želel ponovno zbirati vseh teh Eh, tem znotraj enega samega letnega eh, poročila o razmerah na področju temeljnih pravic. Zato sem si rekel takole. Imamo pravice na eni strani, migracije in integracijo na drugi strani in za me sta to dva glavna strukturna uh, elementa v uh, letu 2016. Mislim, da uh, sta ta dva elementa še vedno relevantna letos in povezana sta med sabo. Potrebujemo ustrezno eh, delujočo eh, politiko za migracije, eh, ki temelji na delovanju pravne države in tukaj je pomembna tudi zmogljivost evropskih institucij in evropskih držav članic. Vladavina prava ni ravno perfektna v vseh državah nekaj časa že govorimo o mađarski, nekaj manj časa o uh, e, polski, nič se ni izboljšalo, ne v eni, ne v drugi državi. Zadeve so šle še uh, dlje. Kot uh, zaposlovalec, delodajalec, asistentke, ki je pripravil nekaj zelo zanimivih uh, filmčkov na to temo, lahko povem, da uh, se na mačarskem že nekaj časa dogajajo različne stvari eh, na temo eh, vladavine prava, ki je fikcija eh, na mačarskem. Skrbi me, da se bo končalo še slabše, da se bodo zadeve na to preselile v druge države članice Evropske unije. Zato potrebujemo razpravo o pravni državi. In na to integracija in migracije, Eh, teh tem se prav tako ne bomo znebili, na vkljub eh, trudu v nekaterih državah članicah, na vkljub eh, trudu Evropske unije se še vedno soočamo s številnimi težavami, kar se tiče uh, od otrok brez spremstva, kar se tiče dostopa do uh, zdravstvene oskrbe in tako naprej in tako dalje. Vprašanje veliko. Na to pa s tem povezana vprašanja. Uh, Eh, sovražni govor, islamofobija, eh, vse te fobije, ki eh, so z nami že nekaj časa. Včasih gre tudi za rezultat pomankanja politične volje, da bi se jim zoprestavili, da bi poskrbeli za pravo politiko integracije. Sovražni govor se širi po spletu, ta digitalna komunikacija je pogosto anonimna in na nek način spodbuja sovražni govor in s tem se že prav tako ukvarjamo kar nekaj časa. Poskušal sem se torej v tem osnutku poročila osredotočiti na nekaj uh, tem. Naš poslovnik zahteva, da smo kratki in jedrnati, seveda eh, pričakujem predloge sprejem, tudi sam jih bom nekaj eh, uložil in to se mi zdi popolnoma eh, normalno. Vsi vaši predlogi bodo dobrošli. Ampak še enkrat bi pozval, tako kot sem pozval že poročevalce v senci, da ste, ko vlagate predloge sprejem, kratki nedenati, da ne uložite na tisoče predlogov sprememb, ker bomo na to spet končali priporočilo, ki bo imelo 50 eh, strani na mesto 4 strani eh, in eh, ne bo kratko in jedrnato. To poročilo ne sme imeti 50 strani. Morda niti ne 4 strani, ampak 10 ali pa 15 strani je dovolj za to, da pošljemo nekaj jasnih političnih sporočil, ki so močna in da poskrbimo tam, kjer je treba za napredek. Seveda bi lahko eh, v poročilo uložili veliko eh, različnih tem, ampak glede na to, da eh, toliko tem obravnavamo na toliko različnih ravneh, vas prosim, da se osredotočimo pri tem zgolj na temeljne pravice z tega vidika, kot sem jih opisal. Za leto 2016 in 2015 se želim torej osredotočiti na nekaj nekaj tem, ne pa, vseh, ne pa vse teme. In to je moja prošnja. Hvala. Frank. Hvala lepa, Frank. Torej, gre za letno poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic. Torej, si tudi pozval k jedenatim predlogom sprememb. To vedno storimo vsako leto, upamo, da bo delovalo. Prej nikoli ni. Bomo videli, kako bo letos. Gre za, seveda, pomembne teme. To so temeljna vprašanja. Želite torej združiti teme, govoriti resnično o teme, o kateri govorimo o drugih pa drugih poročilih. Želi kdo spregovoriti? Gospod Jurek. Uh, Kdorkoli, prosim, javite se. Cecil tudi. mikrofon, prosim. Eh, nous revenons eh, à la problématique de droit fondamental parce que... Ponovno se moramo dotakniti vprašanja temnih eh, pravic. Pred kratkim nas je obiskal direktor O'Flaherty, direktor Agencije za temeljne pravice. Ne bom ponavljal argumentov, ki sem jih predstavil na tisti seji, ampak vseeno bi želel zaželeti veliko sreče, Franko. Eh, Englu, gre za pomembno problematiko in to bo na nek način tudi preizkus možnosti za dialog v Evropski uniji, v tem parlamentu, dialog o temeljnih pravicah. Dejal sem, da ne bom ponavljal uh, argumentov, ki sem jih eh, podal v razpravi z gospodom Oflertjem, ampak vseeno bi rad spomnil na to, da sem uh, ustrajal pri eh, členu eh, o pravici do življenja, o členu eh, številka 11. V listini o temeljnih pravicah je zadeva lasno zapisana tudi kar se tiče svobode izražanja in svobode do informacij brez omejitev javnih organov danes eh, sem isto premni, prepričan, da velja za uh, priseljevanje. Na švedskem smo, na primer, bili priča uh, blokadi, kar se tiče uh, informacij v zvezi s kazenskimi vidiki, ki so povezani uh, z migracijami. Svoboda izražanja, ki jo najdemo v 11. členu, je uh, Eh, neposredno povezana z pravico do informacij. In to so temeljni vidiki. Nažalost, nisem prejel nobenega odgovora gospoda Oflertja. Upam, da se bomo lahko lotili teh vprašanj v poročilu, ki ga pripravljamo sedaj. Izpostaviti treba tudi druge vidike, naprimer eh, svoboda izobraževanja, eh, na ravni eh, družine, gre za 14. člen, to je tudi predmet eh, napadov. In to v državi, ki jih želi okrepiti. Veliko realnih eh, problemov je treba izpostaviti na področju temeljnih pravic. Morda se ne strinjamo glede tega. Če gre za državo, v kateri so te pravice v nevarnosti, potem se seveda strinjamo, če gre za Eh, paradigme. Obstajajo težave, velike težave. Če eh, najdemo težave, ki jih eh, najdemo povsod, potem je treba ukrepati. In ta dokument, to poročilo bo po mojem zelo velik preizkus, če obstaja možnost dialoga, odprte, poštene razprave v tem parlamentu in to na uh, temo vprašanj, ki so resnično temeljne narave. Hvala. Miller, Gospod uh, eh, Niedermüller, prosim. Hvala lepa. Najprej mislim, da se moramo zahvaliti poročevalcu in poročevalcem v senci za to predstavitev in za osnutek poročila. Če sem prav razumel, bo to nov pristop v primerjavi s prejšnjimi priporočili. In mislim, da je to absolutno legitimno in da je dobra zamisel se osredotočati na najpomembnejše vprašanje. Pravna država, to je ključnega pomena ne samo na mađarskem in na polskem, temveč na splošno, kot načelo Evropske unije. Integracija, migracija, vse to je ključnega pomena, o tem sploh ni potrebno govoriti. Absolutno razumem to, kar je dejal Frank, da ne bo podal dolgega seznama različnih fenomenov in skupin. Istočasno pa je pomembno izpostaviti temeljne in človekove pravice različnih skupin manjšin. Mislim, da ni potrebno govoriti o Romih, Judih, LGBTI, ampak nekako bi pa morali izraziti dejstvo, da so vse manjšinske, etnične, verske, kulturne, take, da imajo enake pravice, pravico do enakosti v Evropski uniji in da je to zelo pomembno. Sem pa popolnoma prepričan, da bo poročilo in tudi poročilo z vsemci poštevali to pripombo. Hvala lepa. Hvala, Peter. Cecil Kenge, prosim. Eh, grazie. Hvala lepa, Klot. poročevalec je dejal, da bo letošnje poročilo imelo drugačno strukturo, da bo skušalo biti drugačno kot v preteklosti. Hvala lepa za to, da skušate stvari nekoliko bolj združiti. Ne želim si, da bi parlament samo zbiral informacije. Iti moramo dlje. Mislim, da je to besedilo treba umestiti v druga besedila o temeljnih pravicah. Ne smemo pa spodkopavati vsebine in ustreznosti te vsebine, s tem, ko krašamo zadeve. Naj pozornost poročevalca usmerim na to. Vsebina, korektnost informacij ne sme biti spodkopana. Določene informacije morajo biti vključene, okrepljene, ne da bi nujno se vmešavali v strukturo. Imamo pa nekaj kritičnih točk moje skupine, kar se tiče odstavkov o imigraciji. Zelo pozorno sem si prebrala, kar je zapisano. Terminologija, ki se uporablja, ni jasna. Ne upoštevamo dovolj stališč, ki jih je parlament že sprejel v nekaterih prejšnjih resolucijah, ki so se osredotočale izključno na Afriko. To je neka nedoslednost v tem poročilu. Naj vas spomnim, da govorimo o temeljnih pravicah v EU. Kar se tiče predlogov sprememb, ki jih bomo podali, pa so migracije ključne. Osmi odstavek v poročilu poziva k jasnemu razlikovanju med ekonomskimi migranti in begunci kar se tiče zaščite človeških življenj, pa bi rekla, da je to zavajojoča razlika. Naj povem zakaj. Gre za letno poročilo o človekovih pravicah. Zato bi rada videla, da gremo nekoliko tle. Pred nekaj urami smo slišali o njurške deklaracije in urbane sporazumo. In tukaj bi naj zaščitili vse imigrante, ne glede na pravni status. To je v tem dokumentu in tukaj bi morali to tudi povedati, to, ko bi šli nekoliko naprej. Svoboda izražanja, pa tudi vprašanje sovražnega govora, še prav posebno v socialnih medijih, tukaj moramo delati na tem tudi offline. Moramo se boriti proti lažnim novicam. Kar se diskriminacije tiče, pa je potrebno imeti bolj jasne reference, kar se tiče določenih oblik diskriminacije, ki eksplicitno niso omenjene. To je bilo že omenjeno tukaj, tekom našega spava, islamofobija, proti ciganstvu in tako dalje. Razmere so res kritično Evropi. Potrebno je imeti odprte oči in se boriti proti diskriminaciji tudi na inovativen način. To bomo dodali k temu osnutku, pa še kar nekaj drugih točke. Zato bi morali skušati spoštovati pristop, ki ga je tudi že določil poročevalec. Hvala, Cecil. Morda bom tukaj kar potegnil črto, zaključil za spravo zaradi časa, mislim, da je to vedno eno najtežjih poročil. Najprej se zdi zelo enostavno, vendar pa potem ugotovimo, da je zelo težko. Kot vidimo iz te razprave, moramo imeti tudi prave parametre pri pripravi tega poročila in potem sebina, seveda. To je vedno težavno, kot je poročevalec tudi povedan kolegice in kolege v razpravi. 27. oktober je rok za predloge sprememb. To je predvsem malo časa. Poročevalec je nakazal parametre, vendar pa običajno se dobi veliko predlogov sprememb. Torej, bodimo disciplinirani. Potrebno se je lotiti najpomembnejših zadev. Skušajmo racionalizirati to, kar predstavljamo potrebno je na celovito gledati na vse skupaj. Mislim, da je to zelo dobra zamisel, da se torej osredotočimo na to, kar je nujno pomembno letos. V drugih poročilih pa omenimo še kaj drugega. Na koncu boste seveda tako ali tako vložili predloge smem, ki si jih želite. Gospod Tengel, želite še kaj povedati? Potem pa gremo naprej. Čisto na kratko, Klod. Hvala lepa za pripombo vprašanja. Popolnoma se zavedam, seveda, da so prizadevanja po racionalizaciji in krajšanju tega poročila odvisni od apetita nekaterih, koliko bodo želeli vključiti vse ali pač ne. Bomo videli. Sveda vem, da ima vsak kolega absolutno pravico vložiti, kolikor predlogo spremem hoče. Nekateri bodo to morda storili, upam pa, da ne bomo imeli tisoče prorokov sprememb, kot je bilo tekom let, potem pa bomo morali prinesti na plenarno zasedanje telefonski imenik in bomo imeli katalog vsega na področju kršitve temeljnih pravic. Gospod Jurek, nisem proti verjetno razpravi o vsem, o vsem. Vendar pa to mora biti v pravem okviru. Ne moremo ignorirati ali skušati zanemarjati ignoriranje pravne države s tem, da se formulira 3-4 uradne dokumente, ki imajo pravka svobodo izražanja in pravice do življenja. Vem, kaj je pravica do življenja. Pravica do življenja je nekaj, kar ne more biti element za relativizacijo vsake pravice do izražanja. To ni spremljivo, ampak pogovorimo s Rakovsah, Peter Nidermüller, manjšine. Da, vem, tega vidika se spohnil, sem lotil v osnutku in vem, da bo to moralo biti nekako vključeno. Torej, prvič veselim se prilogo spremem, drugič tudi sami bom nekaj vložil, zato da bomo celoviti glede tega in potem tudi drugi kolegi in kolegice se bodo gotovo sredotočili na to. Upam, verjamem, da nam bo uspelo najti formulacije, ki bodo ustrezne. Cecil, za me je. Yeah še vedno seveda možnost razprave. Lahko reformuliramo vsak odstavek, če želite. Nisem proti razpravi o tem. Lahko imamo drugačne formulacije. Nisem proti drugačnim pristopom, glede katerega od vidika od tega poročila. Tako da kakih večjih težav ne vidim. kar se tiče dokumentov, ki ste jih omenili. Nekaj pa je popolnoma jasno. Če razlikujem med ljudmi, ki pridejo k nam in potrebujejo zaščito, in tistimi, ki ne potrebujejo absolutne zaščite, lahko pa upajo na boljše življenje, ne pravim, da ne bi bilo potrebno zaščititi obeh skupin. Tega nisem dejal tega nisem zapisal in če mislite, da sem to zapisal, potem dajmo. Spremenimo zapis, da ne bo to zbujalo takega vtisa. No, to sem želel povedati, po mojem mnenju. Sedaj bomo počakali na predloge sprememb in uh, jih na to analizirali. Hvala lepa. 27. oktober je rok. Hvala lepa. Tako, sedaj pa naslednja točka, točka 17, to je poročilo Ane Marije Korace Bild, preden začnemo, pa naj pozdravim organizacijo mladih švedske. MUF, če se imenujejo, če se ne motim, MUF. Nisem želel napačno izgovoriti to. Prisrčno pozdravljeni. Seveda povabila vas je gospa Koraca Bild. Dobrodošli našem odborom. To je torej poročilo gospe Korace Bild. Gre pa za resolucijo 11. marca o boju proti spolni zlorabi in spolnemu skoriščenju otrok in parlament je dal libe, da moramo nadzorati izvajanje direktive 2093 EU 18. decembra 2014 se je končalo izvajanje te direktive in morali smo podati oceno trenutnega okvira za boj proti spolnemu spolni zlorabi, spolnemu skoriščenju otrok ter otroški pornografiji. Morali smo podati tudi poročilo o izvajanju te direktive. Gospa Koraca Bil je predstavila poročilo pred poletnimi počitnicami, danes pa se bomo pogovorili o 116 predlogih sprememb, ki so bili vloženi na to poročilo. Zelo sem vesel, da je Koraca Bil z nami, da se bomo pogovorili o teh predlogih sprememb, potem pa bomo imeli razpravo s poslankami in poslanci, ki se želijo javiti k besedi. Ana Marija, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, zloraba otrok je hud zločin. Govorimo o otrocih, včasih dojenčkih, najbolj ranljivih v naši skupini, fizično, psihološko, pa tudi spletno nasilje. To se okrepi s podobami zločinov. Fizična zloraba se objavlja, deli, zato se plačuje in to postaja del dobičkonosne trgovine. Potem imamo klepete o tem nasilju in zločinci uživajo nad zlorabami otrok. To se sedaj dogaja v Evropi. Kriminalna združanja, spolne zlorabe na spletu so zapletene in organi pregona se soočajo z velikimi izzivi, ker obstajajo sofisticirane metode, ki se uporabljajo in čezmejna narava zločinov direktiva, ki smo jo sprejeli 2011, se bori proti spolnemu izkoriščanju otrok. Tako na spletu kot izven spleta. To je zgodovinski dosežek, kaj ti upošteva čez mejno komponento zločinov, ki zahtevajo čezmejno sodelovanje in iskanje rešitev. Direktiva nudi minimalne standarde za sankcije in ukrepe za preprečevanje zlorabe definicija prekrško je enaka, prav tako pa tudi ukrepe za nekaznovanje in za zaščito žrtev, torej otrok. Dobili smo dve poročili o izvajanju komisije, imeli smo tri predstavitve, eno v Libe, dve VLS, e eno VLS e in eno na sestanku s počevalci v senci, zainteresirani strani, predstavniki civilne družbe in predstavniki organov pregona EU, držav EU. Skupaj s počalci v senci, ki se jim želim zelo zahvaliti za odlično sodelovanje, smo podali poglobljeno oceno. Poskušala sem biti zelo vključujoča in bom še naprej tudi pri kompromisnih predlogih sprememb, ki jih pripravljamo. Kakšen je cilj poročila? Prepoznati ali države članice izvajo direktivo na stezen način, prepoznati pomankljivosti in pripraviti priporočila glede tega, kako bi direktivo lahko bolje izvajali. Omenili ste 116 prilogov sprememb, ki smo jih dobili. Veliko izmed njih so kritični do komisije, zato ker je ponudila več poročilo prenosu direktive namesto o izvajanju. Tudi sama sem podala take priloge sprememb. Morali pa bi se morda bolj osredotočiti na države članice, ne pa na to, da s prstom kažemo na komisijo. Direktiva ne zavezuje držav članic, da ponudijo statistične podatke. V prihodnji reviziji, tega ne zahtevam sedaj, lahko gotovo to naredimo zavezujoče statistične podatke. V tem trenutku pa mislim, da v tem poročilu lahko definitivno pozovemo držav članice, da bolj sodelujejo, bolje sodelujejo in ponudijo potrebne informacije, statistične podatke komisiji. Veselimo se dodatnega poročila komisije, ki bo bolj obsežno. Kar se ostanka prilogo spomin tiče, če dovolite, sledim strukturi poročila, kar se tiče kazenskega prava. Najprej predlagam predlog spremembe o spremembi pojma otroške pornografije in bi naj nadomestili to z materialno za spolno zlorabo otrok. Zakaj? Ker si želimo izogniti dvojni, dvojnemu konceptu žrtev. Ker eh, otroška pornografija vsebuje pojem soglasja. Torej bi nadomestili ta pojem otroške pornografije, tako da bi ta material za zlorabo otrok ne zmanjšal obsega o tem, o čemer govorimo. Gre za prekrške, ki govorijo o vsem, kar je že v zakonodaji o otroški pornografiji. Se oprečujem, če sem tehničen, ampak to je zelo pomembno. Primer. Kriminalne združbe, pedofili uporabljajo fotografije nagih otrok, jih objavljajo otroci ali ki jih vidimo v zdravstvenih revijah. In potem, ko se to uporabi, postanejo zločinske fotografije, prej pa niso. Prav tako pozivam države članice, da imajo bolj resne ukrepe za tiste, ki škodujejo otrokom, pa so jim blizu. Pogosto se to zgodi. To so osebe, ki bi naj skrbele za otroke, ki ima zaupanje in avtoriteto nad otrokom, ki za zaprtimi vrati izvaja take zločine vrsto let. In potem tudi odgovornost pravnih organov. Pogosto ni dovolj nadzora. In ta, to pomankanje nadzora olajša potem izvajanje zločinov mislim, da moramo vključiti, zato da bo to dobro za prihodnost, tudi nove tipe zločinov, ki se razvijajo še pa posebno po spletu, spolno izkoriščanje, vojarizem, maščevanje, spolno maščevanje, ki prizadene zelo veliko mladih deklet. Na Facebooku vidimo dekleta, ki strijo samomor, ker ne morejo odstraniti fotografij, ki jih je nekdani fant objavil. In potem prijatelji komentirajo, prijateljice komentirajo in dekle ne zmore več. Druga točka v direktivi, preiskava, pregon. Tukaj podpiram vse predloge sprememb kolegov, ki pozivajo države članice, da naj se uporabijo vsa vsteča urodja na ravni EU. In imamo preiskovalni nalog. Europol in Eurojust eh, pravita odlično delo za boj proti kriminalnim združbam. Europolu in Eurojustu moramo dati ustrezne vire za izpolnitev svoje naloge in za boljšo uporabo tudi skupnih preiskovalnih enot. Prav tako podpiram predloge sprememb, ki spodbujajo k boljši izmenjavi informacij in metoperabilnosti podatkovnih baz. Kar se tiče poglavja preventive, pozdravljam predloge sprememb, ki pozivajo države članice, da imajo preventivno intervencijske programe za ljudi, ki bi lahko potencialno postali spolni zločinci. To je člen 22, verjetno se spomnite. Potem usposabljanje uradnikov, ozaveščanje učiteljev in otrok, pretveganje na spletu. To je velikanska naloga, ki je pred nami. Potrebno je vključiti v zakonodajo držav članic obvezojoče preverbe ljudi, ki so vključeni v počevanje otrok, ki imajo dostop do otrok. Prav tako bi imeli nacionalne registre zločincev, da bi imeli vse tudi kazenske ovadbe, zato da se izognemo ponavljanju takih dejanj. Pri zaščiti žrtvam pa podpiram priloge sprememb, ki krepijo pravice otrok. Tudi organizacije, ki to počnejo, počnejo odlično delo in tudi širitev najboljših praks. Podpiram. Želim pa se izogniti kazanju s prstom na žrtve in temu, da bi žrtve dvakrat delali, iz otrok dvakrat delali žrtve. Potem pa še nekaj. Podala sem predlog spremembe in podpiram druge predloge spremembe, da pojasnimo, da je odstranitev pri viru spolne troške pornografije najpomembnejše. Pogosto države članice samo blokirajo spletne strani, ne pa odstranjujejo virov. Blokiranje bi seveda morali uporabiti, če odstranitev ni možna. Prav tako moramo izboljšati sodelovanje z državami članicami, z industrijo, socialnimi platformami, socialnimi omrežji in z državami, kjer so IP-ji izven EU. Redno moramo posodobljati črne sezname, strani, ki vsebojo otroško pornografijo in v realnem času širiti te informacije prek Europola in prek eh, Centra za kibernetske zločine Europola. Prav tako moramo pomagati ponudnikom internetnih storitev, da proaktivno poročajo o materialu, ki ga odkrijajo, glede otroške pornografije tukaj se želim zahvaliti kar nekaj organizacijam, ki resnično pomagajo prepoznati vrš čas take osebine. In tudi hitro odstranjujejo nezakonite materijale. Prav tako bi morali hotline zagotoviti ustrezna vira. Potrebno je, da imamo ustrezno izvajanje direktive, da skušamo razgraditi kriminalne združbe, investiramo v tehnologijo. Če to počnejo zločinci, moramo to početi tudi mi in moramo uporabiti najnovejša moderna sredstva za identifikacijo zločincev na spletu. Veselim pa se sedaj temu, da bom slišala poročevalce Senci in sodelovala z vsemi. Hvala lepa. Yeah, and... Najlepša hvala, Ana Marija. Kdo bo spregovoril v imenu poročevalke SND? Z nami je Katarina Kiniči, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se najprej zahvalila kolegici Koraci Bilt in vsem kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Po mojem mnenju je to vprašanje, ki ga moramo nujno obravnavati. Gre za občutljivo vprašanje, ki je zelo pomembno. Nujno je, da pripravimo dobro zaščito za vse otroke, glede na veliko tvegan, s katerimi se soočajo v naši družbi, predvsem tista tveganja, ki so povezana s spletom, so tukaj pomembna. Podprla bi vse, kar je povedala Ana Marija. Predlaganih je bilo veliko predlogov sprememb. Ana Marija je že spregovorila o nekaterih in pravi, da jih bo upoštevala. Izpostavila pa bi nekaj specifičnih točk. Še posebej podpiram predlog spremembe, da se izraz otroška pornografija spremeni v drugačen izraz, naprimer materijali, ki vključujejo spolna zloraba otrok. Torej, ne želimo viktimi, viktimizirati otrok, ki so žrtve takšnih dejanj. Nočemo, da bi se tukaj vključili razni predsotki. Potrebno je torej spremeniti našo kulturo in naš pristop in to mora biti zastavljeno zelo široko, da se izognemo kakršnim koli oblikam. Eh, negativnih posledic za otroke, ki so bili žrtve teh groznih zločinov. Torej, ti otroci ne smejo še enkrat postati žrtve in eh, ne smemo povglabljati njihovih travm. Kot rečeno, gre za spremembo kulture. Tudi drugi predlogi sprememb opozarjajo na to, da potrebujemo veliko programov za ozaveščanje in preventivo otrokom moramo nuditi vso zaščito, ki je na voljo. To pa lahko storimo tudi tako, da jim damo orodja, da se izognejo tem tveganjem. Ozavestiti jih moramo, kako odgovorno uporabljati internet, namreč to je najlažji način, kako jih zaščititi. Istočasno pa moramo izobraževati tudi starše oziroma odrasle, ki skrbijo za otroke in jih morajo zavarovati pred tveganji in grožnjami, ki obstajajo na spletu. Podpiram delo kolegice Koraca Bild pri tem poročilu, bi pa rada izpostavila še en aspekt za konec. Gre za to, da moramo pripraviti smernice za države članice oziroma da jih moramo voditi pri eh, boljšem izvajanju tukaj. Ti zločini se dogajajo na spletu in so del čezmejnih zločinskih družb. Državam članicam moramo torej pomagati in jim dati na voljo vse vire, zato da bodo lahko izkoristili in te orodja, ki so že na voljo, da bi pridobivali elektronske dokaze, naprimer. Takšni zločini zoper otroke in mlade se več ali manj dogajajo na spletu. In prav zato moramo biti inovativni ter uporabiti vsa orodja, ki so na voljo, da bodo države članice lahko potem preganjale osebe, ki so odgovorne za ta zločinska dejanja. Pa še nekaj, potrebujemo podporo za otroke, ki so bili žrtve teh kaznjivih dejanj. Še enkrat se zahvaljujem vsem kolegom, ki so delali na tem doseju in, kot rečeno, v celoti podpiram delo, ki je že bilo opravljeno. Hvala lepa. Gospod Jurek, izvolite. Za vykoristovanje dječi seksualna tem. Hvala lepa. Spolna zloraba otrok in eh, razširjanje takšnih materialov so gotovo eni izmed eh, najbolj temačnih delov naše družbe. To moramo kaznovati in preganjati. Najlepše se zahvaljujem kolegici Koraca Bild. Gre namreč za probleme, ki so vse evropski. Gre za čezmejne zločine, proti katerim se moramo bojevati skupaj. In kot vsi vemo, tudi internet ne pozna meja. Prav zato mislim, da moramo poglobiti to vprašanje. Sam sem pripravil nekaj predlogov sprememb, ki sem jih želel zastaviti v široko okolje. Obstajata dve ženevski konvenciji glede tega, da se morajo države članice bojevati z opr eh, takšno por pornografijo. Nove konvencije, naprimer, ko gre za čezmeno zagotavljanje storitev na področju televizije, tudi obstajajo, pa se jih ne spoštuje. Kolegica Koraca Bilt je dobro povedala, da ne gre za, samo za pornografijo, ampak za zlorabo. Eden izmed največjih škandalov izkoriščanja otrok je bil škandal v Avstriji. Jozef Fricel, naprimer, je bil eh, odvisen od pornografije, te stvari si je ogledoval na spletu in potem je to v praksi tudi izvajal. Prav zato bi bilo dobro, da se vprašamo o vse prisotni, prisotnem eroticizmu moderne kurtu, kulture. Razmisliti moramo, eh, kako dostojno prikazovati odnose v medijih. Kot rečeno, dokument, ki ga pripravljamo, mora biti celosten in mora se bojevati z opr patološkim um, načinom obnašanja. Hvala lepa. Tako sedaj pa povzetek eh, te razprave. Mislim, da nišče drug ne želi komentirati. Jean, si želela komentirati, se opravičujem, izvoli. A zato si prišla, torej, to pa razumem. Izvoli, Jean. Uh, uh... Najlepša hvala. Nisem prepričana, da bom lahko veliko prispevala k temu, kar smo že slišali, ampak vseeno. Poročilo v svoji izvorni obliki je bilo že zelo dobro. Pripravili smo nekaj predlogov sprememb, ki so povezani predvsem z podatki, ki naj bi bili na voljo, pa žal niso. Imamo pomankanje sodelovanja med eh, državami članicami, žal. Poleg tega pa smo želeli izpostaviti še vprašanje tega, da če se izmenjujejo informacije med pristojnimi organi, moramo zagotoviti varnost teh podatkov. Ne bi namreč imelo smisla, da v bistvu na nek eh, prevezen način ponujamo vir takšnih materijalov kriminalnim združbam. V eh, izvorno direktivo smo želeli vključiti ta izraz eh, o materijalu glede spolne zlorabe otrok. Ni tako nujno eh, o tem, ali gre tukaj za pornografijo nasploh ali za druge materijale. Govore tudi o pregledih eh, ozadja oseb, ki potem delajo z otroki torej da osebe, ki imajo zgodovino zlorab otrok, ne bi smele delati z otroki. Gre torej za močen odziv na poročilo o izvajanju oziroma poročilo o pomankljivem izvajanju v bistvu. Namreč vsi se strinjamo, da gre za zelo resno vprašanje in prav zato bi si želeli, da določene države članice storijo veliko več glede tega, kot pa so storile do sedaj. Hvala lepa, Jean. Se opravičujem, ker te prej nisem opazil. Nihče drug eh, ni prisoten od poročevalcev v senci, vidim, želi še kdo drug besedo? Ne. Ana Marija, potem pa ti dajem besedo spet, da povzameš. Hvala lepa, Klot. Zadovoljna sem, da smo dosegli eh, tako takšno splošno strinjanje z političnimi skupinami. Hvala vsem poročevalcem v senci in tudi tebi, Katarina, namreč eh, ta sprememba kulture je res pomembna. Govorila sem že o tem, da moramo informirati otroke, da jih moramo opolnomočiti. In se na tak način torej bojevati proti eh, spolni zlorabi. Ampak problem pri spletu je, da ne vemo, kdo je na drugi strani, s kom se pogovarjamo. In zato torej obstaja tudi ta problem, problem pogovorov z otroki. Varnost na spletu, tudi tukaj se strinjam, tudi to je potrebno upoštevati. Pri tem poročilu imamo res dobro priložnost, da pritisnemo na države članice, da jim pokažemo, kako nujno je, da storijo več pri izvajanju te direktive. Prav zato upam, da bomo lahko eh, skupaj zagotovili, da bomo imeli v Evropi ničelno stopnjo tolerance za zlorabe otrok naj povem stoodstotno, da podpiram zasebnost in spoštovanje zasebnosti. Ampak v pogovorih z eh, organi pregona sem videla, kakšne ovire imajo pri boju z opr zločince. Njihova orodja so omejena, zločinci pa uporabljajo najbolj inovativne tehnološka orodja. In to moramo storiti tudi mi. Ideologija na področju zasebnosti ne sme biti ovira za to, da razvijemo nov način, zato da vlagamo v nova orodja, s katerimi bi se lahko bojevali zopr spolno zlorabo otrok na spletu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala za to razpravo in za vse sestanke s poročevalci v senci. Tako sedaj pa nadaljujemo na točko 19. Boj proti pranju denarja s kazenskim pravom. Poročevalec je gospod Korao, ja, je tukaj z nami. Gre torej za predstavitev predlogov sprememb za predlagano direktivo, ki govori o boju proti pranju denarja s pomočjo kazenska prava. Predstavitev v odboj, odboru Libe je potekala 29. junija, 28. septembra pa je poročevalec predstavil osnutek mnenja. Svet je sprejel junija svoj splošni pristop glede te direktive. Kolegi se spomnite, da direktiva želi uskladiti um, opredelitev pranja denarja, vključno z drugimi predhodnimi eh, zločini in sankcijami. Skupaj smo dobili 182 predlogov sprememb, povezanih z različnimi eh, opredelitvami, pa tudi povezano z dokazi, zamrznitvijo in zaplembo sredstev ter za sankcijami. Besedo bi dal poročevalcu, potem pa poročevalcem v senci in drugim poslancem, ki želijo besedo. Še enkrat hvala, da ste prišli v odbor, vem, da je četrtek popovdne in da smo imeli že do povdne poln poln dnevni red. Torej, še enkrat hvala, da ste danes prišli. Besedo pa bi kar dal poročevalcu gospodu Korau. Izvolite. Grazie, grazie, presidente. Bene, innanzitutto io... Najlepša hvala. Za začetek bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci za mnoge predloge sprememb, ki so jih eh, pripravili. To kaže na njihovo poglobljeno znanje pri tem zelo tehničnem vprašanju, o katerem govorimo. Prejel sem 182 predlogov sprememb in upam, da bomo pripravili dobre kompromise na tem področju. Večina teh je v skladu z mnenjem, ki ga zagovarjam že od začetka, nekateri pa dopolnjujejo to mnenje. Pogovoril se bom z poročevalci v senci, da bi prišli do skupnega stališča, kar se da hitro. Kot veste, je prišlo že do veliko zamude pri tem poročilu in o tem smo govorili na prejšnjih sestankih. Pripričan sem, da bomo ta čas morda lahko še uh, pridobili, namreč uh, naša stališča so precej blizu. Spregovoril bi o nekaterih predlogih sprememb, potem pa bom uh, dovolil še poročevalcem v senci, da pokomentirajo vprašanje. Ampak glede ključnih vprašanj pa bi uh, spregovoril, namreč gre za vprašanja, ki morajo na vsak način ostati v končnem poročilu pozdravljamo to, da se je v poročilo vključilo eh, tudi vključil sklic na fiskalne zločine, ki smo ga dodali k seznamu zločinov. Torej, gre za to, da ne gre samo za pristojnost pri davčnih organih. Tukaj potrebujemo primerno pristojnost, zato da ti ljudje ne bodo imeli prednosti pred eh, ljudmi, ki spoštujejo zakone in pravila tisti, ki zakonov ne spoštujejo, pa jih je potrebno kaznovati. Izogibati se moramo kriminalizaciji posedovanja pri določenih eh, zločinih, naprimer pri recikliranju avtomobilov oziroma recikliranju vozil, se lahko zgodi, da nekdo poseduje ukradeno avto, ukradeno kolo in to gre korak predaleč. Poročevalci v senci se strinjamo glede pristopa, ki je, ga želimo obrati. Gre za moj izvirno predlagani pristop. Ta pristop bom nadaljeval in tudi v nadaljem zagovarjal. Dve, dve možnosti imamo za zaščito pravic in za sankcioniranje zločinov, kot so terorizem in Eh, preprodaje drog in tihotapljenje ljudi. V drugih primerjih pa se lahko zgodi, da neko dejanje postane zločin po eh, zakonodaji držav članic in to je potrebno tudi upoštevati. Potem sankcije. Komentarji poročevalce v senci so pokazali, da lahko v določenih eh, okoliščinah pride do kombinacije sankcij, ki se uvedejo. Prav zato smo predlagali dodatne sankcije, naprimer eh, prepovedi za nastopanje uradnih eh, položajev ali pa to, da nekomu v prihodnosti prepovemo, da se poteguje za javni uradni položaj. Potem imamo tukaj še sodelovanje med preiskovalnimi organi in organi pregona. Želimo jim dati nova urodja, da lahko eh, začnejo z bojem zopr kibernetske zločine in eh, zopr eh, težave pri kibernetskih eh, valutah. Ko gre za pranje denarja, je to resen zločin. in v svojem mnenju se zauzemam za to, da se ga tudi obravnava kot resen zločin in da ne spada v drugo kategorijo, namreč drugače bi bilo to zastavljeno preveč na široko. Vem, da je to zelo pravno-tehnična razprava o kategorizaciji takšnega zločina. Poskušali bomo pripraviti najboljšo rešitev za te, eh, za ta različna vprašanja, ki jih poročilo obravnava. Vedno je potrebno zagotoviti postopkovne pravice in to mora biti vključeno v končno poročilo. Poleg tega sem vključil tukaj tudi predlog eh, spremembe, ki govori o nakupu in prodaji storitev ter eh, blaga, ki jih eh, je torej čisto zakonito kupiti ali prodati. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, ki so predlagali predloge sprememb in eh, upam, da bomo dobro sodelovali tudi pri pripravi kompromisov. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Najprej ILS, e gospa Monika Holmajer, izvolite. Vielen herzlichen Dank, Hvala lepa, predsedujoči. Za začetek najlepša hvala kolegom in kolegicam, hvala poročevalcu in eh, poročevalcem v senci. Zahvaljujem se tudi pri komisiji za dobro in intenzivno sodelovanje. Ogledala sem si vse predloge sprememb in ugotovila sem da se strinjamo glede večine stvari. Samo določene nijanse še obstajajo, ki jih želimo uskladiti, ampak mislim, da so naši predlogi smiselni. Prvič, želimo si minimalno kazen za takšne zločine, ne želimo puščati prostih rok glede tega, ali gre za zaporno kazen ali denarno kazen razen če gre za otežene okoliščine. Tudi v tem primeru ni dovolj, da nekdo samo plača globo, ampak mora dejansko dobiti tudi minimalno zaporno kazen vsaj. Potem pa je tukaj še uh, direktiva iz 2014 o določenih kaznjivih dejanjih. Lahko bi to direktivo vključili kot eh, sklic in jo povezali in to se mi zdi dobra zamisel. Torej mislim, da bomo našli smiselno rešitev pri večini teh predlogov sprememb. Sem pa tudi kritična do nekaterih eh, posameznih predlogov. Naprimer, ko gre za vprašanje, ali lahko nekomu naložimo dokazno breme. To je možno, če na, oziroma, če na računu neke osebe najdemo nepojasnjeno vsoto denarja in potem mora dokazati, odkot, odkot to prihaja. Kaj pa, če nekomu uh, dajo denar na račun, ki je, ne, iz, ki je na njihovo ime, ampak ni njegov račun in uh, je naprimer šele v drugi državi. To je potem težko dokazati, da, ni, da oseba ni lastnik tega računa. To se je zgodilo v moji družini in trajalo je 12 let, da smo to dokazali, saj je bilo dokazno breme na eh, naših plečih. Prepričevali smo banke v Lihtenštajnu in drugod, da naj prosim potrdijo, da račun ni na ime te osebe, ampak oni tega ne morejo. Takrat je naprimer bilo možno odpreti, ime, na, eh, odpreti bančni račun na ime Božička. In kako potem pojasniti, da to ni moj tekoči račun? V tem primeru dokazno breme ne bi smelo biti na osebi, ampak mora država oziroma preiskovalni organi preveriti, kdo je dejanski lastnik tega tekočega računa. Torej, dokazno breme se mora omejiti samo na primer, ko je jasno, da je na tekočem računu Monike Holmajer kar naenkrat 200 milijonov evrov potem moram jaz pojasniti, zakaj se je ta denar znašel na mojem računu. To je res. Če pa obstajajo uh, računi v tretji državi, ki niso na neko ime, potem eh, je to problematično. Mislim, da moramo jasno zapisati, kdo je lastnik, dejanski lastnik računa, torej beneficial owner. To mora biti jasno zapisano, drugače je potem pri preiskavi skoraj nemogoče ugotoviti, kdo je lastnik. Uh, računa in tudi za neko osebo, ki se jo imenuje kot lastnik, je zelo, zelo težko dokazati, da ta to ni. Če pa imamo na računu napisanega dejanskega lastnika, potem pa to ni več problematično. V Nemčiji imamo ta problem z zemlišči, da se dejanski lastnik včasih eh, ne zapiše, da je neznan in potem imamo težavo pri dokazovanju, komu to sploh pripada. Ta tema, kdo je dejanski lastnik beneficial owner, tudi če na dokumentu piše ime nekoga drugega ali pa uh, ime odvetniške pisarne, kdo je dejanski lasnik. To je najpomembnejše vprašanje in to bi res izboljšalo možnosti preiskav za preiskovalne organe. na podlagi lastnih izkušenj lahko povem, da je skoraj nemogoče ugotoviti, komu pripada takšen račun in kdo porablja ta finančna sredstva. In lahko vam povem, da je bilo to izjemno, izjemno težko ugotoviti. In tudi, eh, ko se je to zgodilo meni, nismo mogli najti zakonitega načina, da bi to ugotovili. Zato smo uporabili drugačne načine. Uspelo nam je in ta oseba je sedaj v zaporu in prav je tako. Potem pa še, ko gre za eh, politično izpostavljene osebe, tukaj nisem imela dovolj časa, da bi to preverila, ampak tudi je tukaj navedena direktiva, ki um, govori o osebah, kot so naprimer notarji in uh, tisti, ki nadzirajo. Takšne račune, ki tudi v imenu države preverjajo podatke. To, je, to so uh, odgovorne osebe, ki jih je potrebno uh, upoštevati kot poseben, uh, posebno kategorijo oseb. Oni namreč izdajajo certifikate in zaznašati se moramo na njih, da je ta oseba certifikat izdala v dobri veri, Torej, te osebe je potrebno posebej izpostaviti kot drugo kategorijo v primeru, da namreč oni so osumljeni, da pomagajo pri pranju denarja, jih je potrebno še posebej pazljivo obravnavati. Hvala lepa. Zelo zanimivo bi bilo slišati, kako se bo pročevalec odzval na to. Gospa Grisbek je namreč izdala drugo mnenje, eh, ki je povezano s tem, tako da bo zanimivo slišati odgovor poročevalca. Predpostavljam, da bomo to kasneje tudi slišali. Za SND, Ana Gomeš, izvolite. So much. I, I... Hvala lepa. Strinjam se z Moniko tukaj. Zahvaljujem se poročevalcu za vse sestanke, ko smo se zelo dobro pogovarjali in opravili veliko dela. Poskušali smo ustvariti napredek in zbližati naša mnenja. Naj izpostavim točke, kjer sem pripravila predloge sprememb in eh, ki se mi zdijo posebej pomembne. Davčni zločini so v eh, predlogu komisije upoštevani kot eh, predhodni zločini, ampak vseeno imajo države članice tukaj veliko možnosti, da v nacionalni eh, zakonodaji opredelijo, kdaj točno so davčni zločini v tej kategoriji. To možnost izbire bi morali omejiti, tako da bo vključena vsakršna davčna goljofija in utaja. Torej, vedno, ko pride do večjih zneskov neplačanih eh, davkov in eh, neprijavljenega denarja, je potrebno to upoštevati. Splošni pristop sveta in eh, mnenje komisije se strinjata, namreč, če želimo, da bi bila zakonodaja za boj proti pranju denarja učinkovito orodje v boju z oproorganiziranemu zločinu, ni nojno, da ugotovimo, specifike tega zločina, ki, bile, ki je bil podlaga za pridobitev tega nezakonitega denarja. Postopki z oprpranje denarja ne smejo biti omejeni na vprašanje, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno v drugi državi ali celo v tretji državi izven Evropske unije. Tukaj se strinjam in državam članicam želimo omogočiti, da preganjajo zločine na področju pranja denarja, ne glede na to, ali je predhodni zločin v bistvu obravnavan kot zločin na teritoriju njihove države. To vključuje terorizem, tihotapljenje oseb, eh, tihotapljenje drog in tako naprej. Podpiram tudi to, da se kriminalizira malomarnost in ne samo namerno pranje denarja. To ni bilo v predlogu komisije. Zagotoviti želimo sorazmernost in zato sem se v svojem predlogu omejila samo na uh, gospodarske subjekte, ki morajo opraviti eh, svojo, svoj temeljiti pregled in torej vedo, da gre za utajo uh, davka oziroma pranje denarja. Uh, torej za povlaščene subjekte. Tukaj je jasno, da bi ta oseba morala vedeti, da je eh, ta denar prišel iz eh, zločinskih dejavnosti. Predlog komisije je predvideval, da če ste povlaščen subjekt v skladu z to direktivo in ste zagrešili zločine v okviru eh, kriminalne združbe, potem so to otežujoče okoliščine tem se strinjam. Dodala pa sem še nekaj. Če gre za politično izpostavljeno osebo, bi tudi to morala biti otežujoča okoliščina. Tukaj se strinjam tudi z kolegico, ki je spregovorila prej o minimalnih kaznih. Predlagala sem tudi, eh, da bi imeli minimalne kazenske kazni v teh določenih eh, otežujočih okoliščinah. Hvala. And... Najlepša hvala, Ana. V imenu EKR pa Monika Makovej kot poročevalko Sinci. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila Ignaciju za uložen trud, za vse čudovite predloge, ki je podal. Hvala kolegom in kolegicam za predloge sprememb. Morda bodo nekateri doležni, eh, razplomtene. Eh, širše razprave, ampak brez doma bomo dosegli kompromis. Sama bi povedala naslednje. Mislim, da moramo dobiti priložnost, da eh, obsodimo te, eh, ta dejanja, kljub temu, da eh, neka oseba ni eh, kaznovana za pranje denarja, potrebujemo države članice oziroma potrebujemo to vrstne eh, ukrepe, v nekaterih državah članicah. Mislim, da bi moralo, moralo biti dejanje pranja denarja dovolj, seveda mu mora slediti tudi zaplemba. Govorimo o odsotnosti predhodnega kaznivega dejanja. Če je neka oseba kriva korupcije in če je oprala denar, ki je bil predmet eh, korupcije, potem ne potrebujemo dokaza za korupcijo. Na to seznam eh, izvora eh, sredstev, ki gredo on kraj zakonitih eh, dohodkov. Oseba mora dokazati, da, je, da so neka sredstva zakonita, če so višja, kot je siceršnji zakoniti dohodek te osebe. Ne strinjam se z gospod Holmajer, kar se tiče uh, Eh, dokaznega bremena. Če ima določena oseba eh, nek dohodek, naprimer en milijon evrov, eh, in če ta oseba razpolaga z desetimi milijoni evrov, tukaj ne gre za dokazno breme, gre za to, da sodnik toživca prosi, da zahteva dokaz dejanskega obsega premoženja, odkot to premoženje prihaja če obstaja eh, nesoramerna razlika med eh, dejanskim zakonitim dohodkom in premoženjem, s katerim eh, razpolaga ta oseba, mora ta oseba dokazati, odkot prihaja ta denar oziroma to premoženje. Sama torej podpiram ukrepe na tem področju. Mislim, da bi morali imeti seznam takšnega izvora premoženja. seveda imamo primere eh, bančnih transferjev, sumljivih eh, transferjev gotovine in velik korak naprej bo to, s katerim bomo lahko eh, stopili na prste ljudem, ki se ukvarjajo s samopranjem denarja ali pa s pranjem denarja prek nekih tretjih oseb. Pripričani so, da jih ne bo nihče ulovil v direktivo o pranju denarja bi radi tako vključili tudi ukrepe, s katerimi bomo lahko preprečili nekatere dejavnosti. Želimo dostop do podjetij. In pri tem bi rada povedala tudi, da je pomembno, Eh, prepovedati to, vrstne, to vrstna dejanja, ki so že prepovedane v nekaterih državah članicah. V nekaterih državah članicah obstajajo omejitve. V Romuniji pa teh omejitev ni. Gre za ukrepe, eh, gre za eh, neke anonimne dokumente, ki dokazujejo, da ste lasnik delnice v nekem podjetju, dokler imate ta dokument in če ta dokument, ta fizični dokument predate Um, asistentu ali pa nekomu drugemu, nihče ne ve, komu delnice pripadajo. Nihče ne ve, da ste vi dejanski lasnik podjetja, da imate delnice, da imate večino delnic določenega podjetja, ker gre za fizične dokumente. To vršne dokumente lahko brez težav zamenjate in uh, mislim, da uh, takšni dokumenti nimajo dovenega mesta, še posebej glede na to, da govorimo o boju proti eh, korupciji. Na to še kibernetski kriminal. Nažalost, nimamo prave regulacije takšnega eh, trga, govorimo o virtualnih valutah, o eh, kriptovalutah, prihaja do kibernetskih napadov, naprimer na vašem računalniku se znajde virus, ki zahteva da uh, plačate, če želite ponovno dobiti dostop do lastnih podatkov na lastnem uh, računalniku. Gre torej za uh, eh, izsilevanje in potrebujemo ustrezna orodja, s katerimi se bomo lahko borili proti tovrstnim hekerjem, tovrstnim kibernetskim kriminalcem. Ne na zadnje, potrebujemo tudi uh, Eh, strožje kazni za eh, politično izpostavljene osebe. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Eh, kaznovati je treba ljudi in podjetja, ki perejo denar. Strošje je treba kaznovati politično izpostavljene osebe, politike, ki imajo na lastnih plečih določeno odgovornost. Politiki so včasih za voz, za volanom, imajo eh, veliko moči, včasih malo manj, ampak ravno zato so izpostavljeni in ravno zato jih moramo eh, bolj omejiti pri, naprimer, odpiranju eh, računov in tako naprej. Izpolniti morajo določene obrazce. Strožja pa mora biti tudi kazen, strožja in vzgojna. Prepovedati moramo tudi dostop do javnih naročil do evropskih sredstev v tovrstnih primerjih. Govorimo o županjih, o ministrih in tako naprej. Ne smemo jim dovoliti, eh, da še kdaj prevzamejo kakšno javno funkcijo, naprimer. Ne smemo jim dovoliti, da zasedajo mesto v javni upravi. To so takšne dopolnilne kazni, dopolnilne eh, sankcije. Tukaj se bom ustavila, veselim se že eh, dveh sestankov naslednji teden sestankov eh, s poročevalcem. Hvala. Najlepša hvala. Si se želela na hitro oglasiti, Monika, izvoli. Spoštovane kolegice in kolegi, rada bi dodala nekaj k temu, kar je pravkar povedala Monika. Dobila sem vtis, da nekatere direktive eh, Evropske komisije sploh niso prenesene v nacionalno zakonodajo. Torej, tekoči računi brez imena, to ne bi smelo več obstajati. V Avstriji in drugih državah članicah so včasih obstajali tekoči računi na, na ime Božička, X-mena, Spidermana, kakorkoli že. To bi moralo biti že dolgo prepovedano. Problem je včasih, da je dejanski lastnik nekdo drug, da se dejanski lastnik skriva za neko odvetniško pisarno, za nekom drugim, ki je imenovan. In ko začnemo brskati, eh, potem moramo ugotoviti, če pa je dejanski lastnik napisan, potem pa vemo, kdo je lastnik tekočega računa, vrednostnega papirja, valute, naj bo digitalna ali ne. Prav zato je tako pomembno, da vemo, kdo je dejanski lastnik. Ne vem, ali naj to objavimo ali ne, ampak eh, ko gre za interese pristojnih organov, morajo ti imeti dostop do tega. Tako eh, tožilstvo, kot tudi um, davčni uradi. Tudi banke imajo svoja poročila o pranju denarja, ki zelo skrbno preverjajo to vprašanje. In v teh primerjih mora obstajati možnost, da natančno ugotovimo, kdo je dejanski lastnik in uh, da se tega lastnika potem pokliče tudi na zaslišanje. Potrebujemo bolj sistematične strukture, ki bodo eh, tukaj omogočene. In komisija mora ustrajati pri prenosu in izvajanju direktiv v vseh državah članicah. Kaj nam koristi, da, to, da imamo veliko direktiv, če deset let kasneje tega še nihče ni prenesel v nacionalno zakonodajo in če se nič ni spremenilo? To me resnično moti v Bruslju vedno znova pripravljamo zelo dobre predloge, potem pa kasneje ugotovimo, da lahko v Romuniji naprimer še vedno odpreš eh, tekoči račun brez imena in krimka. To je že dolgo prepovedano in to ne bi smelo več obstajati. Ta dejanski lastnik bi moral obstajati in eh, zločinci to res izkoriščajo. Na tak način eh, zakrivajo svoj denarni tok. Na kratko, prosim. Sunt total de acord cu tine, Monica. Eu mă lupt să implementăm. Popoanul mă se strine în stavă, Monica. Prizadevam si zato, da se te direktive izvajo v Romuniji, v našem parlamentu. Se, sedaj ukvarjamo eh, s četrto direktivo o boju proti pranju denarja. Španija, Portugalska, Romunija in še ena država so države, v katerih ni eh, omejitve za to vrstne. Eh, fizične delnice, bearer shares. Eh, sama sem eh, poročevalka na tem področju in vem, da je to resničen boj. Težko dostopamo, eh, dostopamo do imen dejanskih lasnikov podjetij in holdingov. Ne vem, zakaj naprimer naša vlada uh, ni začela izvajati tega, uh, na koncu bodo odgovorni ljudem. Ana se želi še oglasiti, izvoli. Strinjam se z Monikom, ampak rada bi te popravila. Moja država je ravno kar prepovedala te uh, delnice, bearer shares. In sedaj zahteva eh, registracijo dejanskih lasnikov. Seveda bodo našli druge načine in to je zelo uh, zanimiv primer, tako ob strani. Vidite, kako vas eh, poročevalke v senci izobražujejo, kar se tiče nacionalnih eh, situacij. In to eh, je rezultat našega dela v odboru Libe. To so tiste izkušnje, iz katerih se napaja naše delo. To je to. Zato smo bili izvoljeni. Trenutek, gospod Korav. Želite morda slišati še komisijo? Nekaj minut za komisijo. Katerina si želela tudi ti sodelovati v razpravi. Si pripričana? Potrpežljivo si čakala. Si pripričana? Ne, se upravičujem. Eh, kmalo moram zapustiti sejo, morda se bom naslednjič udeležila razprave, ampak ne sedaj. No, vem, da je četrtek popovdan, vem, da vas te teme zanimajo. Eh, na kratko še komisija, na to pa eh, poročevalec. Komisija, izvolite. Indeed, 182 predlogov sprememb je bilo vloženih, eh, vse smo analizirali in dejati moram, da smo precej optimistični, ne zgolj zato, ker ste večino naših glavnih elementov ohranili v dokumentu, ampak tudi zato, ker ste nam izodali zanimive ideje, še posebej tukaj v odboru uh, Libe. Nekateri eh, predlogi sprememb bodo zagotovili dodatne sankcije in uh, tako uh, okrepili uh, odvračalno funkcijo, na to imamo pa tudi uh, pogoje za uh, tožilstvo v čezmejnih primerjih. O tem je govorila že Ana eh, Gomeš. Imeli smo eh, situacije, eh, ko se je nek dohodek prav v tretjih državah. V primeru predhodnih kaznjivih dejanj pa bomo lahko zagotovili dodatne ukrepe, če je neko kaznivo dejanje, kaznivo dejanje tudi v tej državi kar se tiče spolnega izkoriščanja, preprodaje in tako naprej, in obstaja veliko vrzeli v eh, različnih državah članicah in ne smemo dovoliti, da takšna kazniva dejanja ne bodo kaznovana. Obenem pa moramo upoštevati tudi, da nacionalna eh, kazensko-pravna politika eh, uvaja različne ukrepe za eutanazijo, eh, splav in eh, droge. Bolje je, da eh, ta predpogoj črtamo za določena kazniva dejanja, kot je. Eh, naredil eh, poročevalec in eh, kot sta naredili eh, Katrina Kiniči in Ana Gomeš v predlogi sprememb. Še tri komentarje imam. Področje uporabe boja proti pranju denarja mora biti dovolj široko, tako da bomo lahko pokrili dohodke vseh resnih kaznjevih dejanj. Gre tudi za kaznjeva dejanja na področju davkov. Seveda smo pripravljeni z vami o tem razpravljati. Na to samo pranje, self-laundering. Ehm, Večina kriminalcev uh, pere uh, dohodke z, iz vlastnih uh, eh, kaznjivih dejanj. Zgolj nekaj uh, predlogov spremembe posega v to. Na to uh, predhodna kazniva dejanja. Sami smo uh, uh, to črtali iz predloga. Mislim, da bi s tem omejili možnosti. Uh, kazenskega prava za boj proti organiziranemu kriminalu. Eh, pozitivni smo, kar se tiče večine predlogov sprememb, smo še vedno eh, na voljo za odgovore in veselimo se eh, že glasovanja 13. novembra. Hvala, s tem pa se vračamo k poročevalcu Ignacijo Izvoli. Najlepša hvala. Veseli me, da se je ta razprava razvila v takšno zanimivo razpravo, ampak morda smo šli včasih onkraj omejitev in meja te direktive. Vedno pa je seveda v parlamentarnem odboru zanimivo spremljati dejansko razpravo med člani in članicami odbora. Naj se dotaknemo vprašanja dokaznega bremena, o čem je govorila Monika Holmajer. vsak kazensko-pravni sistem v Evropski uniji, eh, tudi italijanski sistem, ne predvideva obrnenega dokaznega bremena eh, za zločin, gre za eh, zgolj za zaplembo, za preventivne ukrepe. Ni pa to nek uh, ukrep, ki bi bil povezan neposredno s kaznjivim dejanjem. Mislim, da z eh, tega vidika obrnega dokaznega bremena ne bi povezali s kaznjivim dejanjem. Dali ste nam eh, primer eh, notarjev, ki imajo posebno vlogo. Imamo člen 6b, kjer govora o takšnih okoliščinah. že v eh, predlogu komisije imamo eh, to vrsten sklic. Mislim, da je ta pristop eh, pravilen, upoštevati moramo posebne okoliščine, upoštevati moramo javni položaj določenih oseb. Ana Gomeš je govorila o Eh, davčnih zločinih kot o zločinih v zvezi s proračunom. Na davčne zločine je treba vedno gledati kot na zločine, eh, ki zadevajo proračun. Tukaj se soočamo s tezavo, eh, tezavo harmonizacije v EU. Popolnoma se strinjam z vami, ampak v istih okoliščinah ne postopamo vedno na enak način. Imamo različne sisteme v različnih državah članicah. Eh, v eni državi je naprimer eh, utaja tisoč evrov eh, zločin, v drugi državi pa ne, tako da potrebujemo pomoč komisije pri usklajevanju tovrstnih pogojev v vseh držav članicah. To bi bilo verjetno najbolj pošteno, ker bi to pomenilo, da bi se lahko izognili številnim težavam, s katerimi se soočamo v tem trenutku. Ljudje namreč izberejo tisti sistem, ki jim je eh, najbolj pisan na kožo. V vsakem primeru pa ne vem, kako bi lahko to izvajali, glede na velike razlike med eh, posameznimi sistemi. Strinjam se številnimi komentarji, ki ste jih eh, podali. Naslednji teden se bomo sestali dvakrat, zato da bi govorili o kompromisih in upam, da bomo lahko k malu uh, eh, prišli do skupnega stališča. Najlepša hvala za vse komentarje in za predloge sprememb, ki ste jih uložili. Najlepša hvala, Ignacio, za tvoje delo in veliko sreča, sreče na sestankih s poročevalci v senci. Hvala vsem, da ste se odrežili deseje v četrtek popovdan. Ta razprava je bila, bila precej bogata. Glasovanje v odboru bo potekalo 13. novembra. S tem smo prišli do točke razno. Ima kdo kakšen komentar? Ne, v tem primeru je seja končana. Slina seja čaka 6. novembra. Hvala, kolegi in kolegice.